Prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Najprej poročilo Tereze Riere Madurel. Daniel Hennen, izvolite. Se kolega Hennen hier? Kolega Hennen, ste tukaj? Yes, please, you have the floor. <coughs> This, uh... Hvala. Področje enakega plačila in enakosti spolov je verjetno najboljši primer v Evropski uniji sodnega aktivizma. Namreč pogodba pravi nekaj, sodišče pa to interpretira popolnoma drugače. Rimska pogodba ima v tem en stavek, ki bi ga naj vsi razumeli, namreč moški in ženski bodo enako plačani za enako delo. Vendar v nizu spornih sodb se je definicija postopoma razširila nam najprej so vključili pokojnine in tako naprej, potem pa tudi delo enake vrednosti. In ni jasno, kako naj bi delodajalec ocenil delo enake vrednosti, naprimer razpoložljivost ustrezno kvalificiranih delavcev. Moja, moja pripomba ni v zvezi z enakim delom, ampak v zvezi s tem, da so se države članice mislile, da so podpisale eno stvar, vendar je To zaradi sodišč sedaj je popolnoma drugače. Preden odpremo vrata novim razširitvam na Lizbonski pogodbi, moramo to dati nazaj na referendum. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Hanan. Monsieur Kles, sur le même... Hvala lepa, gospod Hanan. Gospod Klansen. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik kan... Hvala, gospod predsednik. Ne morem se strinjati s tem poročilom. Ne zato, ker sem proti enaki obravnavi moških in žensk na delovnem mestu. Vendar zato, ker je to politična korektnost, ki je šla predaleč. Država gre tukaj predaleč. Kako lahko preobrnemo, spreobrnemo breme dokaza? Živimo v državah, ki temeljijo na zakonu. Mislim, da ni potrebe da bi spreobrnili breme dokaza, kaj ti ustrezni mehanizmi so že na mestu. Tukaj je tudi obveznost, da mora družba vsako leto izdelati načrt za enako spolo. Tudi tukaj gre država predaleč. To pomeni preveč dodatne birokracije za družbe. V imenu načel, ki jih tako ali tako vsi sprejemamo, vendar jih ni vedno enostavno izvajati. Kako lahko uveljavljamo neko obvezo od družb, da morajo imeti zaposlenih enako število moških in žensk. Hvala. Sedaj pa situacija na Bližnjem vzhodu, še posebej v Gazi. Tukaj je več govornikov. Naslednji govornik. Gospod Öger. Je ne le vois pas à sa place, donc nous passons à Madame Andriquier. Ne vidim ga. Naslednji govornik, gospod Andr Kijene. Hvala. Glasovala sem za resolucijo v zvezi z stanjem v Gazi. Vsebuje več stvari, ki so pomembne za letovce. Tudi za državljane, ki so me izvolili v ta parlament. Najpomembneje je sporozum o premirju. Statistike, ki smo jih včeraj slišali v medijih, so grozljive. Tisoči so bili mrtvi in veliko jih je tudi ranjenih, med njimi tudi otroci. Kot članica pododbora za človekove pravice me to zelo zadeva. In mislim, da ne bi smelo biti ovir za humanitarno pomoč in mislim, da bi morala doseči tiste, ki jo potrebujejo. To so predvsem civilisti. Pozdravljam to resolucijo parlamenta mislim, da je zelo potrebna in parlament nikoli ne bi smel biti tiho, ko ljudje umirajo. Hvala. Hvala, gospa Magines. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Zdi se, da je nepotrebno pozdravljati to resolucijo, čeprav seveda jo, kajti do sedaj naših besed še niso slišali zaradi vsega hrupa orožja. Številne ženske in otroci so bili ranjeni in veliko je tudi umrlo. Danes bomo dosegli večji napredek k premirju in to bo zelo dobrodošlo. V tem smislu seveda podpiramo Egipt, da bi dosegel premirje in arabski voditelji lahko vplivajo na Hamas. Kar pa zadeva Izrael, pa mislim, da ima Amerika največji vpliv. Upam, da bo ta resolucija, ki smo jo v parlamentu veliko večino podprli, da bo ta resolucija torej dodalo dodaten pritisk za učinkovito in takojšnjo humanitarno pomoč za premirje in za dolgotrajen mir v tej regiji. Hvala. Hvala, gospod Henen. Minuta. Gospod predsednik, prvič, vesel sem, da niste ukrepali proti tistim, ki so demonstrirali proti temu, da bi glasovali tukaj. Sprejemamo torej pravico, da na miren način izrazimo svoje mnenje kot del demokratičnega postopka. Kot vsak drug v tem parlamentu pa sem seveda zgrožen nad tem, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu. Poraženci so ljudje z dobrimi nameni po vsej regiji. Družina v Gazi na miren način poskušajo vzgajati svoje otroke, vendar tega ne morejo zaradi vsega orožja. Izraelci pa ne razumejo, da bo samostojna Palestina nekoč njihova soseda in to bo otežilo položaj. Trenutno pa jih nihče ne posluša. Povedati pa želim še nekaj. Zanimiva se mi je zdela zahteva o proporcionalnosti v resoluciji. Ne vem, kaj to pomeni. Ali bi to pomenilo, da enako število raket izstrelimo v gazo? Ne vem, kako bo to potekalo, ampak upam, da bomo čim prej dobili premirje in se bomo lahko mirno podali v oblikovanje resolucij. Hvala. Gospod eh, predsedujoči, zahvaljujem se eh, češkemu zunanjemu ministru gospodu Schwarzenbergu in tudi komisarki Ferrero Waldner, da sta včeraj sodelovala v razpravi in tudi danes Zahvaljujem poslancem za skoraj soglasno podporo. Torej mislim, da je EU bolj enotna, kot eh, to drugi trdijo. In če bomo ohranili to enotnost, bomo lahko nekaj dosegli eh, na Bližnem vzhodu. Mislim, da moramo nadaljevati po tej liniji. Eh, elementi so jasni. Izrael ima pravico do obstoja, smo, vendar je treba preprečiti prelivanje krvi, treba je preprečiti teroristični sistem Hamasa in obstoja izstreljevanje, izstreljevanje raket strani Hamasa in razen tega je treba rešiti tudi problem nasilji, ki je prav tako nespre, tudi to je nespremljivo. Osnovni elementi so na mizi in mislim, da je naša naloga kot EU, da z energično in odločno se zauzamemo za rešitev in da ne razpravljamo samo o teh zadevah, tam, kajti v zadnjih letih smo glede vprašanj bližnjega vzhoda v glavnem samo razpravljali. Hvala, gospod Takula. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Gospod predsedujoči, hvala. Mislim, da Si vsi v Evropi in Evropskem parlamentu želimo, da bi v tej regiji zavladal mir in premirje. Če želimo doseči premirje, pa si moramo prizadevati za stanje, kjer bomo razorožili Hamas. Mislim, da bi to lahko ostreje oblikovali v resoluciji. Vendar, vem, da ko je treba oblikovati kompromise med različnimi skupinami, je to težko doseči moramo pa biti objektivni kot evropejci in v vseh okoliščinah si moramo prizadevati za človekove pravice in demokracijo. Nasprotovati moramo terorizmu, to je najpomembneje. Zapomniti si moramo tudi, da se je vse to začelo zaradi terorističnega napada, sedaj pa se moramo teroristov rešiti. Hvala. Ja, Hvala, naslednji govornik, minuta. Hvala. Vesel sem da je naš parlament sprejel to resolucijo in sicer soglasno. Osebno sem to resolucijo podprl, ker mislim, da mora Evropski parlament izraziti jasno stališče, čeprav resolucija, ki smo jo danes sprejeli, ni popolnoma skladna s stališčem socialistov. Zato še enkrat ponavljam, da socialisti, socialisti še enkrat izražajo svojo zgroženost nad situacijo v Gazi, kajti Izraelci so neproporcionalno uporabili silo, posročili so veliko nedožnih žrtev, med njimi tudi otrok. In obžalujemo, da so zadeli civiliste in cilje združnih narodov. Politični in gospodarski odnosi med EU in Izraelom morajo biti utemeljeni na tem, da se bo Izrael zavezal k miru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 Zato predlagam, da obrazložite svoj glas. Obrazložite v glasu torej. Hvala, gospod predsedujoči. Samo ena stvar. Imeli smo ustno obrazložitev glasu prejšnjega govornika, ki je rekel določene stvari. Rekel je tudi, da so v resoluciji nekatere stvari, ki niso popolnoma dobre. Namreč, da ni obveznosti, da bi delodajalci oblikovali načrte o enakosti. Te zahteve smo umaknili iz poročila, kako je bilo sprejeto v odboru za ženske. Sedaj imamo to skupno resolucijo. Upam, da kolegi ne bodo spregovorili proti dejstvu, da smo v resoluciji izrazili potrebo, da je treba spodbujati socialni dialog med socialnimi partnerji zato da bi lahko uporabili načelo enakosti. Pozivamo države članice, da spodbujajo delodajalce, da redno zagotavljajo informacije svojim delavcem, kako lahko zagotovijo enakost. Nismo proti temu v resoluciji. Spodbujamo torej delodajalce, da zagotavljajo redne informacije. Vse te kritike, ki jih je ta govornik izrazil, niso več v resoluciji. To sem želela pojasniti. Hvala. Hvala, to je bilo zelo jasno. Sedaj pa deklaracija sveta in komisije o situaciji v Belorusiji. Naslednja govornica. Hvala. Glasovala sem za to resolucijo, gospod predsedujoči, v zvezi z novo strategijo o Belorusiji. Mislim, da dokument dobro odraža spremembe ki so se odvile v zadnjih šestih mesecih v tej državi. Prvi znaki pa seveda ne pomenijo, da po napredek je bil dosežen trajen. Vendar zelo smo veseli, da vidimo kakršno koli pozitivno spremembo, sprostitev političnih zapornikov, lajšanje okoliščin za medije, izboljšanje varovanja okolja in tako naprej. Vse to so pozitivni znaki. Sedaj pa želim povedati, da je pravi čas, da pošljemo v Belorusijo delegacijo EPPED oziroma Evropskega parlamenta. In to je v resoluciji dobro navedeno. Čas je, da bo Belorusija imela korist od nove sosedske politike Evropske unije. Hvala. Si, eh. Hvala. Naslednji govornik. Okon. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti resoluciji, če prav. Eh, je ja, v tej resoluciji tudi marsi kateri dejavnik, ki eh, za uravnoteženje vsega tega. Ampak mislim, da ni prav, da eh, še naprej ohranjamo sankcije proti Belorusiji, kajti to je država, ki je skoraj v celoti izpolnila kriterije svobode, ki so nam tako pri srcu. Mislim, da je pomembno začeti spravi mi odnosi z Belorusijo za vključitev te države v Evropo in sicer v celoti in sicer še predvsem v fazi, ko moramo začeti tudi ustrezne odnose z Rusijo. Belorusija je lahko dober most med Evropo in Rusijo in mislim, da e, ni prav, če grozimo sankcijami, temveč da je bolje, če imamo pl plodne in dobre odnose s to državo. Hvala. Nimam več zahtev za besedo, sedaj bomo se sključili. Nadaljujemo ob treh z razpravo o kršitvah človekovih pravic, demokracije in pravne države. Hvala, to je zaenkrat vse.